Ponovno bomo nadaljevali z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo, imate kaj proti, če nimate, potem smo to, ta zapisnik sprejeli. Sedaj prihajamo na večje interpelacije na podlagi člena.